sedaj imamo obrazložitev glasovanj in sicer bomo začeli v zvezi s poročilom piri gospod avstrevičius bo prvi gospod predsedujoči glasoval sem za to poročilo in želel bi poudariti da smo že sprejeli eno resolucijo o turčiji ko gre za neuspev državni udar Julija Rani. V tej resoluciji smo povdarili, da je Turčija sicer še naš strateški partner, ampak izrazili smo istočasno zaskrbljenost, ko gre za nadaljnje vključevanje Turčije v Evropsko unijo. Situacija se je od takrat samo še poslabšala. Vse bolj se krepi trda roka ene samega človeka, ki tam vlada. Gre za nedemokratične, neustavne spremembe in gre za cenzuriranje medijev. Mislim, da situacije v Turčiji ne moremo več ignorirati. Če, bomo, če bodo izvedli svežen ustavnih sprememb, kakršne je sedaj v Turčiji predlagan, bomo morali takoj začeti z, končati z pogovori o vključitvi Turčije in prenehati z predpristopno pomočjo. Hvala. Naslednji je gospod Henan. Hvala, gospod predsedajoči. Pristop Evropske unije do Turčije v preteklosti ni dobro deloval. Članstvo, bi lahko takoj rekli, ni več aktualno ali pa bi se lahko bolj odločno angažirali pri Turčiji. Sedaj je videti, da nimamo nobenega namena izpolniti teh ciljev, razen če ne bo prišlo do nekega političnega revolta v tej državi. Ne vem, morda bi bilo bolje, če bi sedaj poskušali iskati bolj eh, trajnosten dogovor, kjer bo Turčija postala naš strateški zaveznik, spoznali bomo, priznali bomo turški pristop do enotnega trga. Ampak, če bomo nadaljevali z takšnim delovanjem, potem bo to žal morda postal zgled za ostale sosednje države. Hvala, kolega Henen. Naslednji je gospod Žambacki. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Želel bi čestitati kolegici Piri za to poročilo. To poročilo je vsekakor korak v pravi smeri, kajti odraža politike Evropske unije. Ampak glasoval sem proti temu poročilu zato, ker v njem ni govora o preoblikovanju in spremembi nekdanje posvetne države v versko državo, čemer smo sedaj priča v Turčiji. To je nekaj, česar ne moremo sprejeti. Islamizacija, ki jo sedaj v državi vodi predsednik Erdoan, je gotovo nekaj, s čimer se ne moremo strinjati. Sveda se ne želimo mešati v notranje zadeve držav v Evropi, tudi ne v odnose med mojo državo in Turčijo, ampak mislim, da Turčija ne more biti naš zavez, zaveznik, gre za islamizirano diktaturo. Hvala, kolega Čambacki. Sedaj pa kolegica Zabor. Uh, Hvala, gospod predsedajoči. Sama sem vložila v imenu svoje politične skupine dva predloga sprememb in sem ju podprla. Mislim, da je v interesu dobrega sožitja med kristjani in muslimani, da ostane Hagia Sofia kot muzej. Na začetku je to bila krščanska crkva, potem so jo pretvorili v Eh, mošejo in mislim, da je to samo znak alarmantnega razvoja v Turčiji. Pomembno je, da še naprej ohranjamo dialog z Turčijo, kajti mislim, da bo to odločilno tudi za ravnanje predsednika Erdoana. Turčija je sprejela nekatere zaveze, imamo tudi dogovore in sporazume z njo in ko bomo enkrat dokazali na obeh stranih politično voljo za sodelovanje, se bomo lahko lotili bolj uh, delikatnih tem. Hvala. Sedaj gre za pojasnila eh, glasovanj, ko gre za poročilo eh, Gaudija Zabal in ostali. Austrevicius. Gospod predsedujoči, sem sicer prepričan, da uredn, uradno razvojno pomoč moramo nameniti samo državam v razvoju, pa vendar sem glasoval za to poročilo, tako da bodo zasebne naložbe na voljo tudi v vzhodnji Afriki in v našem južnem in vzhodnem sosedstvu. Bistveno je, da odpravimo vzroke migracije, da podpremo majhna in srednje velika podjetja, kot tudi okrepimo možnosti za vse vključujočo rast. Novi sklad za trajnostni razvoj je nov inštrument, ki bo prispeval sredstva poleg Evropske eh, investicijske banke in bo na voljo za pomembne projekte. Na ta način bomo zagotovili dovolj investicij, po mojem mnenju, zato sem podprl ta inštrument in zagotovili bomo tehnično pomoč, ki jo potrebujejo mnoge države. Hvala. Hvala, kolega Ostrevičius. Naslednje, gospa Aguilera Garcia. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Sama sem glasovala za to poročilo, za predlog no, za novi sklad za trajnostni razvoj, kajti nobenega dvoma ni o tem, da so problemi migracij, revščine in eh, nepravičnosti nekaj, česar se moramo lotiti. 24 milijonov novih eh, naložb v Afriki in v sosednjih državah bodo gotovo pomagali nekaterim državam, ki želijo izboljšati svoj način delovanja v tem predlogu gre za omembo dejanskega razvoja, odpornosti, ustvarjanja ustreznih in eh, dostojnih delovnih mest, kajti cilj trajnostnega razvoja, ki je vseobsegajoči cilj tega sklada, je gotovo pravilen. Gre tudi za pomoč pri izboljšanju situacije na področju človekovih pravic in pravic eh, delavcev odpravljanje davčnih eh, oaz pa je tudi pravi korak naprej. Hvala. Hvala, kolegica Aguilera Garcia. S tem smo končali z pojasnjevanjem glasovil v zvezi z tem poročilom. Sedaj pa gre za pojasnitev glasovanj v zvezi z poročilom eh, gospoda Andersona. Gospa Šojdrova je prva na vrsti. Hvala, gospod podpredsednik. Zelo sem vesela, da smo danes eh, sprejeli to zakonodajo, ko gre za eh, sporazum iz Marakeša in njegovo vključitev v naš zakonodajni okvir. Na ta način bomo izboljšali kakovost življenja cele vrste eh, slepih in slabovidnih oseb in jim omogočili večjo vključenost v družbo. Tudi uporaba alternativnih metod, brajlove pisave, v, potem črke v velikih, eh, velikih dimenzijah in tako naprej. To je nekaj, kar je že v 20 odstotkih vseh del na voljo. Če bomo sedaj izboljšali še pretvarjanje ostalih 80 odstotkov del v te formate, bomo naredili veliko uslugo oziroma bomo naredili to, kar ti, te osebe eh, potrebujejo. Kaj ti zaenkrat so tako velike ovire pri njihovem dostopu do teh del, da to ni spremljivo. Hvala, gospa Šojdrova. Sedaj je na vrsti gospa. Stiller, Stiler. Hvala, predsedujoči. Vesela sem, da smo danes en korak dlje k ratifikaciji pogodbe iz Marakeša. Osebam, ki so slepe, slabovidne oziroma ki imajo druge motnje pri branju, zaslužijo takšen napredek. Kljub velikim besedam pa sem proti tako imenovanim kompenzacijskim schemam za Eh, založnike. To je v neskladju z 21. členom ustrezne konvencije, istočasno pa tudi ni nobenega dokaza, da bi založniki potrebovali kakšno očkodnino, e, kajti z pretvarjanjem teh del v drugi format ne bodo ničesar izgubili. Gre za nasprotovanje ciljem pogodbe iz Marakeša in To je nekaj, kar bi počasi morali prenesti v našo zakonodajo. Upam, da bodo države članice podprle to pogodbo iz Marakeša, da jo bomo letos jeseni končno lahko ratificirali. Hvala. Hvala, kolegica Steiler. Toliko o poročilu Anderson, sedaj pa pojasnitev glasovanja v zvezi z poročilom Dance. Gospa Amato je prva. Grazie, Hvala. V tem poročilu smo naredili nekaj korakov naprej, kar zadeva trajnostni razvoj za eh, Evropo in z tega vidika sem glasovala za. Eh, Vendar lepa moram izpostaviti, da bi eh, lahko to poročilo bilo bolj ambiciozno in da bi lahko imeli bolj zavezujoče cilje, začenči z vrčevanjem energije in lastno proizvodnjo, da bi na ta način lahko hm, zagotovili tudi revitalizacijo industrijskih lokacij. Pomembno je znižati izpuste toplogrednih plinov, podnebne spremembe eh, in seveda izpuščanje eh, v eh, tla, vode in zrak številnih drugih onesnaževal. Uložili smo amadmaje, ki niso bili sprejeti, da bi preprečili uveljavitev sistema sežiganja odpadkov. Pomembno je, da se spreme ustrezen splet tehnologij za ravnanje z odpadki. Pomembno je, da naredimo eh, skok naprej, eh, ne samo korak naprej, ampak eh, pomembna je tudi smiselna podlaga. Hvala. Hvala, kolegica Damato. Naslednja, naslednja je kolegica Aguilera Garcia. Hvala, gospod predsedojoči. To je zelo pomembno poročilo. Cilji trajnostnega razvoja so tisti, ki, jih moramo, ki jih moramo imeti pred očmi vse čas. In dobro je, da smo se na ta način odzvali na sporočilo komisije o evropskem razvoju za trajnost. V našem odboru smo to poročilo obravnavali in na začetku imeli zelo polemično razpravo, glede na to, da je tukaj veliko uh, predlogov, ki ne spodbujajo naše kmetijske politike. Vendar povdarili smo in uspeli vključiti nekatere amantmaje v zvezi z okoljskimi vidiki, zato sem glasovala za to poročilo. Zlasti smo upoštevali potrebe kmetov. Ni pa pošteno reči, da kmetijstvo ne dela v imenu okolja. To ni res. Čeprav imamo trdo konkurenco eh, proizvodov iz tretjih držav, pa vendarle evropski kmetovalci igrajo pomembno vlogo pri okoljski politiki v EU. Hvala, gospa Gilera Garcia. Naslednji je gospod Čambacki. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Zdržal sem se pri glasovanju o tem poročilu, zato ker v njem ni nič in vse. Izraz trajnostni razvoj se sedaj že toliko zlorablja, da nima več nobenega pomena, nobene teže. To poročilo ni nič drugega kot opis izmenjave mnen. Strinjam se s tem, da je treba izboljšati kakovost zraka v kmetijskih območjih, ne pa povsod v vseh območjih, o katerih je govora v tem poročilu. Trajnostni razvoj kot cilj ne funkcionira in mislim, da denar naših davkoplačevalcev, ki ga namenjamo temu, ne bo koristil nikomor. Dobrih predlogov v tem poročilu ni, zato sem se vzdržal pri glasovanju. Hvala, kolega Čambacki. Kolegica Grapini ni tukaj, torej kolega Farija je naslednji, ki ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem za to poročilo, sam sem bil tudi poročevalec v senci zanj. Trajnostni razvoj je namreč zelo pomemben za evropski projekt, ampak veliko dela nas še čaka, če hočemo zagotoviti boljšo prihodnost nasim, našim otrokom. Sprejeli smo agendo 2030 Združenih narodov, ki zahteva sodelovanje vseh držav članic, pa tudi organizacij civilne družbe. V poročilu je kot cilj navedena krepitev naše strategije in to je priložnost, da svojo vizijo umestimo tudi v vsa prizadevanja na svetu za trajnostni razvoj. Gre za celo vrsto kompleksnih izzivov in vprašanj, s katerimi se sooča Evropska unija, naše institucije, in eh, tudi Evropski parlament morajo začeti ukrepati. Potrebno je zgraditi možnosti za boljšo prihodnost Evrope in to poročilo se mi zdi, da je ključnega pomena v tem procesu. Hvala, kolega Farija. Naslednji je gospod Kelly. Hvala, gospod predsedujoči. Razvojni trajnostni razvojni cilji Združenih narodov do leta 2030 so pomembni tudi za nas v Evropski uniji. Prevzeli smo v okviru tega zaveze, ki jih morajo sedaj izpolnjevati vse države. Človekova, človekov eh, dostojanstven razvoj, razvoj družbe in tako naprej. To so zelo pomembni cilji, zato sem glasoval za ta predlog trajnost, eh, cilji trajnostnega razvoja so tisti, ki se stavljajo ključni del naših političnih pobud. Evropska unija mora zato narediti vse, da bo dosegla svoje cilje. In končno, gospod predsedojoči, čestitam vam k zelo učinkovitemu in uspešnemu predsedovanju in vodenju glasovanja za razliko od eh, nekaterih drugih kolegic in kolegov, ampak eh, večina vam je zaploskala in to že pove veliko. Hvala za cvetje, kolega Keli. Toliko o obrazložitvah glasovanj za poročilo Den, sedaj pa zadnje poročilo. Gre za poročilo Omađi. Gospod Nekov ima besedo. Spoštovani gospod eh, pred sedujoči najbolj oddaljene rege v Evropski uniji, kot recimo planinski in hribovski deli, imajo svoje specifike. Naprimer, oddaljeni so, zelo težak je dostop za nje in prebivalce teh območij do evropskih trgov. Zato jim je treba zagotoviti poseben status in zagotoviti posebna sredstva iz evropskega proračuna kohezijske politike ustvarja možnosti za takšne regije in jih je treba ohraniti tudi po letu 2020. Najbolj oddaljene in gorske regije imajo velike možnosti za pridelavo določenih eh, pridelkov in proizvodov, zato je treba nameniti jim ustrezna sredstva. Komisijo pozivam, da zagotovi tudi v prihodnosti dovolj sredstev za zaščitene geografske eh, označbe eh, vin in žganih pijač, ki prihajajo iz teh delov Evropske unije. Hvala. Hvala, kolega Nekov. S tem smo končali z obrazložitvami glasovanja v zvezi z poročilom Omađi. S tem smo prišli do konca dnevnega reda do povdne. Nadaljevali bomo z zasedanjem ob 15. uri. Vsem želim dober tek in vidimo se kasneje.